Spoštovana kolegica, če nekdo želi vstopiti v ZDA ali v Pakistan ali kamorkoli drugam, za to potrebuje dovoljenje. In tudi v teh državah veljajo človekove pravice. Vsaka država ima pravico, da sprejme ali pa ne sprejme posameznike, ki pridejo v to državo. Človekove pravice so enake povsod. Tisti, ki bežijo pred smrtjo, so zaščiteni s pogodbami in te posameznike je nedvomno treba sprejeti. Vendar bi morali na zonanjih majah tudi nadzorovati to, kdo v Unijo vstopa. Če tega ne bomo počeli, bo se skupaj zgolj utopično, govorili bomo o zadevah, premalo pa konkretno ukrepali. In upam, hvala. Zastavite lahko le eno vprašanje v postopku modrega kartona za vsakemu oziroma posameznemu govorcu. Tako da sedaj dajem besedo gospodu Nojzerju iz vrst socialistov. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice, kolegi. Meni gre za tiste, ki so že bili sprejeti. In tukaj imamo humanitarne izredne razmere, še zlasti pa govorim tukaj o situaciji na grških otokih. Moramo ravnati odločno. To od nas zahtevajo uh, Združeni narodi in uh, zahtevajo to od Evropske unije in od Grčije. Mislim, da je to skupna blamaža za nas vse, če nas morajo OZN pozvati k temu, da ravnamo odločno. Situacija je dramatična uh, in slabša. V zadnjih 12 mesecih se je resnično poslabšala in še zlasti pa moramo videti, kakšna je situacija otrok. Tretjina tistih, ki so bili sprejeti v Grčijo, so otroci mlajši od 12 let. Uh, In tu je, gre za higiens, higienske razmere, razvijajo se bolezni, taborišča so katastrofalno prenapolnjena in mislim, da nujno potrebujemo skupno konferenco Evropske unije, torej v kateri bo sodelovala komisija, vlada iz Grčije, Hrvaške kot predsedujoče svetu in OZN-a, tako da bi situacijo na grških otro, otokih tudi humano razrešili.

Preko 35 tisoč beguncev je vstopilo v državo. Leta 2015 so jim rekli begunci. Posledično pa prihaja do posilstev eh, med otroci in mladinami. Ta stopnja je dramatično poskočila kdo bo vse to nadzorval. Tudi mi imamo otroke in o, mlade, ampak potem sem prišel, sem sam, sam šel na zunanje meje in sem jih preštel. 500 ljudi je bilo tam in vsi so bili mladi moški, ampak mediji so zatrjevali, da gre za ženske in otroke. Moje oči pa ne lažejo. Upam, da bi uh, mediji no, uh, vsi nadeli očala in videli resnico. Kdo bo prevzel odgovornost za moškega, ki je naprimer uh, prerezal vrat mlade ženske? Kdo bo prevzel odgovornost za to? Spet imamo vprašanje v okviru modrega kartona. Ga boste sprejeli? Da. Izvolite. Hvala lepa. Rekli ste, da nikogar ne bi sprejeli doma, ki ga nismo povabili. Ampak eh, tudi jaz jih nisem povabil, ampak imajo pa tudi jaz vas nisem povabil, vsem pa imate pravico sedeti tukaj, ker imamo pravno državo in ker ste bili izvoljeni. In eh, tudi azilni sistem obstaja, kjer ljudi sicer ne vabimo, ampak imajo temeljne pravice in treba se je vprašati, kaj kdo prihaja. Vemo, da obstaja številni problemi po svetu, ki so vzrok za eh, beg teh ljudi. Ali res menite, da je, bi, bi bilo pravično, da jim odrekamo vse pravice? Govor, prosim. Hvala lepa. Govorimo o trgovini z ljudmi. To je nekaj, kar je podobno trgovini z drogami, le da gre za več denarja, tudi pravila so enaka. Pravna država nič ne pove o kriminal, kriminalnih dejanjih teh ljudi. Ti ljudje, ki so kriminalci, tem ni mar za človekove pravice. Naslednji govornik je gospod Basisko iz ELS. Vam ulcumes, domna presedinte. Hvala lepa, gospa predsednica. Evropska unija potrebuje migrante, potrebuje nadzorovano migracijo. To, kar se zdaj dogaja, pomeni nenadzorovano migracijo. To pomeni, da se z ljudmi trguje. In zato so ljudje, ki prihajajo na meje Evropske unije, v nevarnosti. Od prve minute, ko zapustijo svojo domovino. Prišli so preko eh, tranzitnih držav, v katerih eh, jih eh, kriminalne združbe pripeljajo na čovne, s katerimi potem prečkajo sredozemlje. Naša dožnost je, da naredimo konec tem nezakonitim migracijam in sicer na točki izhoda oziroma na točki izvora. Potrebujemo dogovor o, pon, o vračanju, potem se moramo tudi dogovoriti z vladami v tranzitnih državah, tako da bomo neutralizirali eh, te mm, kriminalne združbe in potrebujemo tudi vojaške ruske flote, ki bodo te ladje in čovne z nezakonitimi migranti vrnile v pristanišča izvora, kajti sicer bomo imeli še veliko let težave z nezakonito migracijo. To so vprašanja, kaj počnemo na Hrvaškem in kaj počnemo na grških otokih. Hvala lepa. Hvala lepa. Lepo vas prosim, da se držite minute časa, ki vam je bila odmerjena. Zdaj pa dajem besedo gospodu Zimniku iz IDE. Hvala lepa. Vedno znova v tem parlamentu govorimo o nerazrešeni migracijski krizi. Zakaj? Zato, ker Evropska unija ne želi uh, priznati resničnosti na svojih mejah in se na nje odzvati. Tukaj govorimo o tem, kako se ravna s tako imenovanimi begunci, ampak gre za azilno industrijo in odločiti se moramo, kako bomo ravnali, ne pa da si zatiskamo pred, oči pred resnico. Pričem, problem sploh ni tako problematičen. Treba je zavrniti vstop, to pomeni, da je treba te ladje in čovne vrniti na varen način v pristanišče izvora. Nezakonite migrante je treba vrniti vrniti, če tudi je treba, pa z nekoliko pritiska na eh, države izvora. Temu pa potem morajo slediti sankcije, če se država temu izogiba. Kajti nezakoniti migranti, ki bi prihajali v državo, potrebujejo tudi potem um, potrdilo o zdravju uh, in tudi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 Najlepša hvala, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, gre za zelo pomembno temo, vendar pa vključuje tudi vidik, ki ga še nismo obravnavali. In gre za vidik, ki se mu uh, leva stran parlamenta izogiba. Gre za vprašanje, kako uh, bosanski državljani in uh, državljani na grških otokih uh, Eh, živijo ob dejstvu, da skozi njihove regije, mesta in vasi že leta in leta potujejo migranti in da pravzaprav si ne upajo več po noči stopiti na ceste. Prihajam iz Srbije, tako da vem, kako obupna je situacija. Leta 2015 je bilo toliko migrantov, da ni bilo več mogoče živeti v teh okoljih. Južno od Evropske unije je situacija če dalje slabša. Evropska unija mora pomagati tranzitnim državam na Zahodnem Balkanu. Te države niso bogate, njihovi viri so omejeni in prebivalci imajo vtis, da si skrbijo zgolj za migrante in nikogar drugega. Hvala lepa. Naslednja je gospa Šojdrova, ELS. Hvala. Hvala lepa. Gospe in gospodje, to, s čimer se spoprijema Evropska unija na mejah, je dejansko izjemna situacija. Gre za humanitarno situacijo, eh, begunci v določenih, eh, um, žariščih oziroma točkah so izpostavljeni katastrofalnim situacijam, tudi sama sem jih obiskala in videla sem na lastne oči, kako živijo, pa se kljub temu ne želijo vrniti oziroma se včasih nimajo kam vrniti, še zlasti to velja za begunce iz Srbije. Na milijone ljudi eh, beži, bodi si iz Sirije, Afganistana, Pakistana ali oko drugot in to vsekakor ni situacija, na katero smo bili pripravljeni. Zdaj, leta 2020, je Evropska unija bolje pripravljena, zato se strinjam s tem, kaj kar je, kar so povedali hrvaški kolegi, namreč da hrvaška vlada in, uh, um, policisti na meji počnejo, kar lahko, da bi zaščitili zunanje meje Evropske unije. Seveda moramo pri tem ravnanju humani, človeški, glavna, najbolj ranljiva skupina pa so otroci brez spremstva in otroci zgolj z materami, ki najbolj potrebujejo našo pomoč. Hvala lepa. Naslednji gospod Resler iz Eles. Poštovana podpredsednice, iznimno težki životni uvjeti migranata. Zelo težki so življenjski pogoji migrantov, prav tako pa je težko težek položaj lokalnega prebivalstva. Vse to pa kaže na to, kako nismo pripravljeni se spoprijeti z migracijami. Pretresljivi pri, prizori, ki jih vidimo na Grčiji, pa tudi vzdolž edine eh, kopenske poti pro, proti Evropski uniji, niso vprašanja zgolj mejnih eh, držav članic, temveč celotne Evropske unije. Hrvaška je pokazala svojo srčnost in solidarnost tudi leta 1999, ko je sprejela več kot milijon beguncev in pregnanih. Ampak eh, domnevno naj bi sedaj ravnali nehumano do migrantov, ampak v resnici je eh, polju, eh, naša policija reševala evropsko mejo in reševala hrvaške državljane v življenjsko preko ogrožujočih situacijah in se borila proti tihotapcem. Ampak Hrvaška in Evropska unija ne smeta popustiti političnim pritiskom, ki smo jim bili priča tudi v tej razpravi, ki še naprej eh, ne, sprem, eh, ne zagotavlja politike eh, na ta način, da bi resnici zaščitila človeško dostojanstvo. Hvala. S tem smo zaključili razpravo. Sedem poslancev je prosilo še za čas za govor v postopku. Pritegnite pozornost predsednice. Zdaj se znam zapiram in prisluhnili bomo vsem. Prvi je Luis Deveza iz uh, eh, socialistov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da boste vsem omogočili, da izrazimo svoje mnenje v tej tako pomembni razpravi. Mislim, da je na tem zasedanju postalo očitno, da je to tematika, ki se nanaša tudi na zagotavljanje osnovnih in temeljnih pravic na evropskih mejah. In te pravice se kršijo, ne zgolj na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Očitno pa je, da nismo kos nalogi, da nismo uspeli zaščititi svojih vrednot, kot je rekel kolega Lopes Aguilar, kot je rekla Kati Piri, kot je rekla kolegica Joveva in ostali, ki so se oglasili v razpravi. Svet govori o nezakonitem prečkanju, ampak poglejte, če se nekdo pojavi na meji in tam ne more zaprositi za azil, kako lahko potem sploh govorite o nezakonitem prečkanju? Ali pa, če ne dopustimo, da ti posamezniki zaprosijo za azil na veleposlaništvih in konzulatih. Ti ljudje pridejo na zonanjo mejo, potem pa nimajo možnosti ničesar nikjer uložiti. In predstavniki sveta ne želijo odgovoriti na to. Vi na drugi strani dvorane se povnašajte. Hvala lepa. Resnično vas prosim, da Imate v mislih tudi dostojanstvo Evropskega parlamenta. Naslednja je gospa Dovko iz vrste LS stvari pa zgolj nazadujejo. Gre za res eh, nesprejemljivost do drugih poslancev, ki želijo spregovoriti na druge teme. Začnite enkrat že voditi eh, zasedanje in poskrbite, da bodo ljudje dejansko po eni minuti izgubili besedo, tako ne gre naprej. Izvolite, gospa Zovkovi, imate besedo. In kot sem že rekla, gre tudi za čustveno razpravo zame, ker prihajam iz Bosne in Hercegovine in sem tudi preživela vojno, sem torej bila begunka in prebrala bom eh, ta govor, da, bom, eh, da me čustva ne bodo eh, preplavila zaradi ljudi, ki izkoriščajo te ljudi v stiski. Torej, bila sem v Bosni in Hercegovini in Gospod Radončič je, je v Zagrebu prosil eh, za pomoč Republike Hrvaške. Omenil je, kako migracijska kriza ne sme več veljati za humanitarno, temveč za varnostno krizo. Eh, država nujno potrebuje več kot 400 dodatnih mejnih policistov. Od 400 milijonov evropske pomoči je le 7 odstotkov namenjenih za pomoč lokalnim ustanovam v Bosni in Hercegovini. Bosne, te so bile uh, veliko pomoč od začetka migrantne krize. Edini, ki imajo korist od te krize, so tihotapci. Um, Samo letos so jih hrvaški policisti zadržali 95. Namestnik direktorja ZDA je dejal, da bo, Evropsk, da bo ZDA morala prekiniti eh, pomoč eh, Bosni in Hercegovini, če istonove ne bodo izkazale pomoči te, eh, v teh situacijah. Hvala lepa. Res vas pozivam, kako pomembno je, da spoštujete čas in da govorite zgolj eno minuto. Gospa Barina iz vrst Gori. E. Uh, uh, Gospod, se opravičujem. Ja, vemo, da se uh, dogajajo kršite človekovih pravic na evropskih mejah, še zlasti gre za sistematično prakso nasilnega ravnanja strani hrvaških policistov. To le še zapletuje situacijo na področju človekovih pravic in na južni meji s Španijo se prav tako to redno dogaja. Pred enim mesecem so vrnili begunce v maroškim uh, oblastem, pa so potem ti ljudje pristali na španskih tleh in gre za kršitev človekovih pravic, kot je razsodilo Evropsko sodišče za človekove pravice in sedaj je razsodilo, da policijski, eh, da mejni policisti ne smejo eh, kršiti človekovih pravic v nobenem primeru. Prav tako pa bi morali podpreti delo nevladnih organizacij, ki rešujajo ljudi v eh, sredozemlju. Zadnja ta, to vrsta informacija je bila v začetku tega tedna, ko so rešili 150 ljudi. Hvala lepa. Sedaj naslednji govornik. Lepa, gospođo podpredsednice. Jedan od četiri prioriteta hrvatskoga... Hvala. Tri prioritete Hrvaške je Evropa, ki ščiti krepitev varnosti eh, svojih državljanov in pa tudi povečanje zaščite zunanjih meja. Hrvaška poudarja, da je treba zagotoviti humano zaščito in pretok beguncev. Eh, In mi smo v drugačni situaciji kot naši sosedje. Naše meje so odprte in takšne bodo ostale. Ne bomo gradili žic in postavljali nekih parikat. Želim izpostaviti, da Postopki na hrvaških mejah potekajo v skladu z hrvaškimi in evropskimi zakoni in v skladu z mednarodnimi standardimi in pravili. Vsak dan se srečujemo z ljudmi, ki ne želijo ostati v naši državi, njihov cilj je Zahodna Evropa. Zavedati se moramo, da problem migracij ni vprašanje samo ene države, te več cele Evropske unije. Naši Politična mnenja niso nujno enaka, ampak ko gre pa za ljudi, moramo pa delati enako. Želimo zakonite migracije in pa človečnost. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je pa gospa Arinas iz socialistov demokratov. Hvala lepa. Pravica do azila ni izbira, je dožnost je dožnost, ki izhaja iz mednarodnih konvencij o statusu beguncev. Gre za načelo nevračanja. Države članice, tudi Hrvaška, so podpisale to konvencijo. Člen dve pogodbe tudi pravi, da mora Evropska unija spoštovati svoboščine, demokracije, enakopravnost in tako naprej. Upravljanje meja mora torej potekati skladno z mednarodnimi obveznostmi in pogodbami. Ampak države članice skupaj z Evropsko unijo niso spoštovali tega pravnega okvira, ko so skušale zajeziti tok migrantov. Sklepale so dvostranske dogovore z državami, ki ne izpolnjujejo stvarnih in pravnih norem, ko gre za zaščito migrantov. Vsa poročila o tem govorijo, pogoji se ne spoštujejo. Samo eno vprašanje imam, se vam zdi, da so države članice ravnale skladno s konvencijo o statusu beguncev ali so spoštovale to konvencijo, če ne, kaj boste storili v tej smeri, kaj se dogaja v Turčiji, Libiji, Mauretaniji, Maroku, Bosni in drugod. Mislim, da ne boste s takšnimi dogovori reševali strukturnega problema, če ne boste istočasno spoštovali mednarodnih zavez. Hvala lepa, sedaj pa Kicos iz ELS-a. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej želim, se želim zahvaliti Evropski uniji za njena prizadevanja v dobro beguncev in migrantov. Smo pa na zelo težki točki. Dublinska pravila bi morali spremeniti, zato da bomo lahko zagotovili humanitarni sprejem beguncev in migrantov. Pravila morajo biti jasna in breme je treba porazdeliti, tako da ne bo do celotno breme nosili države prvega sprejema. Situacija je težka, ker veliko držav je še vedno v šoku po krizi iz leta 2015-2016. Je pa to edina možnost za pozitiven rezultat. Poleg tega imamo tudi predlog um, predsednika grške vlade za 4000 mladoletnih brez spremstva, ki so v Grči. Morda bi lahko vsaj te porazdelili po, um, Grč, po Evropi, morda bi lahko naredili kaj na tem področju. Hvala, sedaj pa gospa Pereira Goe. Hvala lepa. V Evropski uniji, ki se predstavlja kot velika braniteljica človekovih pravic, trenutno doživljamo največjo humanitarno krizo, zgodovinsko gledano. Tudi Združeni narodi so to izpostavili. Pogoji, v katerih bivajo migranti, so nehumani. Številne migrante in begunce zavrnemo, tiste, ki sprejmemo in jih potem vrnemo nazaj v državo, odkudr so prišli, pa se znajdejo v nečloveških pogojih. Ne moremo dopustiti, da bi Evropska unija ostala trdnava. Ne smemo dopuščati, da se sklepajo s Turčijo in Libijo in z drugimi državami zločinski dogovori. To so namreč države, ki usiljujejo svojo migracijsko politiko tudi tretjim državam in potem pogojujejo razvojno pomoč z upravljanjem migracijskih tokov. Mislim, da bi morali prekiniti z umešavanjem v zadeve tretjih držav sodelovati pa moramo samo s tistimi državami ki strogo spoštujejo mednarodno pravo. Hvala lepa, s tem smo zaključili z govorci, sedaj pa dajem besedo komisarki Dali za zaključne pripombe. Hvala lepa za vse vaše pripombe. Spoštovanje človekovih pravic je prednostna naloga pri ravnanju z vsemi ljudmi in to znotraj in zunaj Evropske unije. To sem slišala tudi iz razprave. Strinjam se, da ne bi smeli uporabljati nasilja proti, državlja, proti beguncem in migrantom in mislim, da je treba upoštevati tudi potrebe najbolj ranljivih, predvsem otrok in to na vseh kori, korakih njihove migrantske poti. Uh, Obmejni policisti morajo seveda spoštevati vsa pravila človekovih pravic in treba je zagotoviti pa tudi varovalke v primeru kršitev temeljnih človekovih pravic. Pomembno je, da te mehanizmi delujejo. Komisija bo še naprej nadzirala skladnost dogajanja na mejah z evropsko zakonodajo. Še naprej bomo sodelovali z našimi partnerji v sosednjih državah, predvsem na Zahodnem Balkanu, zato da bomo tudi zagotovili pomoč njim in pa migrantom, zato da bomo zagotovili, da ti ljudje ne bodo prišli v roke um, tihotapcev. Kar se tiče vašega vprašanja, gospod Azmani, komisija je tudi mnenja, da so glavni izzivi na me, zonanjih mejah povezani z izzivi znotraj Evropske unije. Zato se je treba obeh točk lotiti skupaj. Vprašanja, ki ste jih omenjali, torej združeni nadzor meje in pa, oziroma skupni nadzor meje in pa sodelovanje z državami izvora, so seveda ključne točke, ki jih bomo obravnavali tudi v novem paktu o migracijah. Migraciji so eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se je Evropska unija soočila v preteklih letih. In ne moremo ostati nedejavni ob trpljenju na naših mejah. In zato moramo skupaj, moramo dojeti, da moramo skupaj uh, urejati migracije in da se moramo skupaj odzvati na ta pojav, hkrati pa upoštevati dostojanstvo upletenih ljudi. Pri tem računamo na vašo pomoč in podporo. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Brnjac, predstavnici sveta. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, rada bi se zahvalila za to razpravo. Brez dvoma je situacija na naših zunanjih mejah problem, ki, s katerim se moramo soočiti in to pravočasno. Kot že rečeno, smo že izboljšali pogoje za migrante, predvsem tiste z na, najšipkejših skupin. Hrvaško predsedstvo si bo še naprej prizadevalo za izvajanje pravil v zvezi z migracijami Prizadevali se bomo za usklajeno eh, delovanje tudi na zunanjih mejah in okrepili delovanje eh, zunaj meja. kar se tiče vračanja in pa situacij v, na hrvaški in bosanski meji, veste, da sem tukaj v vlogi predsedstva, ne v vlogi predstavnice Hrvaške. Vendar pa bi se rada na to odzvala, kajti zdi se mi, da ste Hrvaško neupravičeno napadli za zlorabo migrantov. Lahko zagotovim, da, je, da v, na Hrvaškem vlada ničelna toleranca glede zlorab migrantov in to velja za vsa področja vse obtožbe o domnevnem policijskem nasilju jemljemo zelo resno. Zato tudi ne toleriramo nasilnih ukrepov eh, hrvaške policije proti komorkoli. Ali tudi ne toleriramo to, da se zločini ne preganjajo. In notranje ministrstvo Hrvaške vsak prekršek strogo tudi preganja spoštovanje pravic, varnosti in dostojanstva izva, imigrantov izvajamo v skladu z nacionalnim in mednarodnim pravom. Hrvaška kot država članica mora v skladu z šengenskim zakonikom in ustrezno zakonodajo tudi preprečevati nezakonite migracije. Kar se tiče reforme azilnega sistema, je to naša skupna prioriteta zadeve se moramo lotiti iz, v širšem vidiku in iskati odgovore na izzive. Opravljenega je bilo že veliko dela in to med prejšnjim predsedovanjem in mi nameravamo nadaljevati delo na teh temeljih v sodelovanju z novo komisijo. In tu bomo našli ravnotežje med odgovornostjo in solidarnostjo tudi v skladu z novo strateško agendo. V novem paktu o migracijah in azilu se bomo tudi tega ustrezno lotili in veselimo se že njegove predstavitve. Kar se tiče dogajanja v Grčiji, je dobro, da je eh, vlada sprejela novo zakonodajo za um, migracije in pa vračanje. 1. januarja 2020 je začela ta zakonodaja veljati in upam, da se bo čim prej izvajala kajti to je ključno za obvladovanje migracijskih eh, tokov in tudi za izvajanje sporazuma med Turčijo in Evropsko unijo, predvsem kar se tiče vračanja. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo in lahko nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. To pa je boljši internet za otroke. Besedo dajem najprej Heleni Dali v imenu komisije. Izvolite za uvodno izjavo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Ta debata bi prihaja ravno v pravem trenutku, kajti včeraj sraj smo že sedemnajstič eh, praznovali dan varnega interneta. Zagotoviti želimo, da bodo mladi in otroci odraščali v z, um, samozavestne um, odrasle, tako na spletu kot tudi drugače. Otroci so ena tretjina uporabnikov spleta in večina tudi uporablja socialne medije. Naj spomnim tudi, da je ena od šestih političnih prioritet te komisije, da naredimo Evropo uh, tudi pripravljeno na nove izzive, tudi eh, na področju spleta in eh, pri tem je treba upoštevati tudi etična vprašanja. Veliko smo že naredili tako na področju eh, zbiranja denarja in usklajevanja dejanj. Ta strategija je naš okvir za to, da bo internet postal varen za mlade in otroke. Že od leta 2012 izvajamo to strategijo in v njej smo združili tudi komisijo zainteresirane strani civilno družbo in tako zato, da tudi zagotovimo boljše možnosti varne uporabe spleta. To temelji na konvenciji pravic otrok in vse države članice so podpisnice tega. In to se upošteva v vseh zakonodajnih predlogih. Gre naprimer za uh, zakonodajo za preprečevanje spolnih zlorab in otroške pornografije na spletu, tudi um, splo ured splošna uredba o varstvu podatkov. Vse te vseboje tudi določbe za zaščito mladoletnih oseb na spletu. Uh, komisija bo pripravila celostno strategijo v zvezi z pravicami otrok, vključno s pravicami na spletu. Ta strategija bo vključevala ukrepe za zaščito um, občutljivih skupin otrok in bo tudi vključevala ukrepe za preprečevanje nasilja. Uh, Prav tako bo vključevala tudi uh, digitalne storitve in te vidiki bodo vključeni tudi v zakonodaji o digitalnih storitvah. Sodelovali bomo z državami članicami za celoten tudi izvajanje pregledan oziroma prenovljene direktive. Treba je zagotoviti, da platforme za deljenje videoposnetkov uh, vsebujejo ukrepe za preprečevanje škodljivih vsebin, do katerih bi lahko dostopali otroci. To vključuje preverjanje starosti ali pa sisteme za starševski nadzor in pa tudi celotna navodila za uporabo. Vključena je tudi določba o tem, da se podatki pridobljeni od otrokih ne smejo uporabljati za komercialne za komercialno rabo in predvsem ne za usmerjeno reklamiranje. Predložili bomo tudi akcijs, pregledan akcijski načrt za digitalno izobrazbo, zato da otroci prejmejo ustrezne digitalne kompetence in veščine, zato da bodo lahko dorasli spremembam časa. Komisija tudi podpira sodelovanje s šolami za to, da se uh, izboljša varnost na spletu, medijska pismenost in drugo. Naša kampanja je leta 2018 dosegla 14 milijonov ljudi in kar 92 odstotkov v okviru naše akcije je potekalo v šolah. Želimo, da bodo mladi in otroci dejansko osvojili vse spretnosti, ki jih potrebujejo za um, varno vladovanje spleta. Posvetovali smo se z glavnimi akterji, zato da tudi uh, analiziramo njihovo vlogo. To so centri za varen splet, države članice, civilna družba. In prvotne povratne informacije so pozitivne. Eh, še vedno je potreben celostni pristop, čeprav se soočamo tudi z tvegani, kot eh, so lažne informacije, nadlegovanje na spletu in eh, marsikakšen druge oblike spletnega kriminala vsak, ka možna nadgradnja strategije bo morala biti dovolj prožna, da bo zdržala v prihodnosti. Kaj ti? Tehnologije se razvijajo in ravno mladi in otroci so najbolj vešči uporabniki novih tehnologij. In Preverjali bomo, kako se strategije izvajajo v državah članicah in poročali bomo o pilotnih projektih, ki tudi vključujejo sodelovanje med podjetji um, in pa tudi med telefonskimi številkami, ki so namenjene temu, da se lahko prijavijo zlorabe na spletu. Sedaj že lahko predvidevamo, da bomo zagotovili ravnotežje med zaščito in pa opolnomočenjem otrok pri formalnem in neformalnem izobraževanju. Hvala lepa in veselim se vaših komentarjev. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin, v imenu ELS, gospa Kopač ponad Hvala lepa. Več od devetdeset odstotkov mladih v Evropi ima dostop do spleta od doma. To je prva generacija, ki se ne spominja več analognih časov. Splet je del sedanjega sveta naših otrok, če nam je to všeč ali ne. Mladi in otroci znanje pridobivajo predvsem svojih tablic in pametnih telefonov, ne uporabljajo več tiskanih knjig ali drugih tiskovin. Seveda s tem pridobivajo nove informacije in splet tu lahko nudi priložnosti za marsikaterega otroka. Po drugi strani pa razvoj socialnih medijev pomeni tudi določene grožnje, na katere pa še nismo pripravljeni. Ne mi kot starši, niti ne otroci. Pogosto so starši prepuščeni svoji iznedljivosti, medtem ko so podvrženi nadlegovanju na spletu. In to se nanaša tako na otroke, ki so storilci takšnih dejanj ali ki so žrtve tega. Pogosto vidimo mlade, ki so odvisni od spleta. Upamo, da bo komisija v kontekstu svojih eh, predlogov upoštevala ne le mnenje spletne industrije in staršev, temveč tudi zaskrbljenost eh, otrok. Hvala lepa. Gospa Dalli v imenu socialistov filmilli kont namel program ġurnalistiku fuq il-televizjoni. Hvala lepa. Ko sem gostovala program, televizijski program, smo govorili tudi um, varnost otrok. Eno članic se je pretvarjala, da je stara 14 let in je objavljala na nekem spletnem forumu in se tam um, spletno pogovarjala. In v zelo kratkem času se je odzvalo zelo veliko moškim, moških in ko jim je odgovorila, so ji poslali svoje podatke in se dogovorili za srečanje. Pet jih je res prišlo, saj so bili prepričani, da se bodo srečali z mladim dekletom. Ko pa so zagledali kamere, so zbežali, ker so vedeli, da mm, to, kar počnejo, ni prav. Želim povedati, da se otroci hitro znajdejo v pasti, ne da bi to sploh vedeli. Danes smo slišali, da, so, da otroke privlači vse, kar je na spletu. in kljub temu, da se znajdejo na spletu ali ravno zato, pa so še toliko bolj izpostavljeni. Zato je treba sodelovati tudi z digitalnimi platformami in pa ponudniki telekomskih stori oziroma uh, informacijskih storitev. In tu moramo sodelovati vse inštitucije, kaj tele skupaj bomo lahko zagotovili varen splet za naše otroke. Uh, Tako kot želimo, da so otroci varni na cestah in v šoli, moramo zagotoviti tudi, da so naši otroci varni na spletu. Hvala. Arinju, čoport, vebe, Hvala lepa v imenu skupine Rinju, gospa Tom. Uh, Hvala predsedojoča, kolegice in kolegi, komisarka. Ko je bila najavljena ta razprava, nisem izrazila zanimanja za sodelovanje v tej razpravi. V prejšnjem mandatu sem bila poročevalka v zvezi z digitalizacijo in IMS-om. E in kaj sem gotovila, ko sem raziskala celotno področje? Od leta 2011 se ni nič premaknilo. Takrat je komisija sprejela pristop, potem pa se ni zgodilo nič. In kaj se je zgodilo v zadnjih desetih letih? Sprejeli smo novo direktivo na področju audiovizualnih storitev, to pa je tudi vse. Ampak leta 2019 je komisija najavila, da bo oblikovala novo delovno skupino, ki se bo ukvarjala z varnostjo otrok na spletu. Osem let je trajalo, da smo sprejeli sprejeli prve koordinirane ukrepe. Še vedno pa smo daleč od rešitve. Mislim, da bi morali upoštevati vsaj dva dejavnika. Otroci hitro odraščajo in rastejo in hitro moramo ukrepati tudi mi. Deset let čakanja za sprejetje odločitev, cela generacija je pravzaprav že odrasla v tem času. Seveda smo sprejeli nekaj dobrih direktiv, boj proti spolnemu nasilju in zlorabi, uredba o varstvu osebnih podatkov, in tako naprej. Potrebujemo pa več ukrepov na področju izobraževanja otrok, ko gre za digitalne veščine. Pa ne za prostovoljno usposabljanje izobraževanja, ampak za izobraževanje, ki bo natančno opredeljeno tudi v kurikulumu. 60 odstotkov otrok nima dostopa do interneta, tako da ne vem, kako bomo lahko njih izobraževali. Mislim, da bi morali hitro ukrepati, več vlagati. Ni dovolj, da se zgolj srečujemo in oblikujemo delovne skupine, kajti v nasprotnem primeru bomo čez 8 let spet govorili o istih zadevah. Hvala. Da se nam sepe. Hvala lepa. V imenu skupine ID, gospod Fest. Ne? Ja, vielen Dank, Frau Hvala lepa, gospa predsedujoča ko se pojavi nek nesmisel na obzorju, potem Evropska unija zraven šole in učitelji poročajo, da povečana uh, raba spleta vodi do zmanjšanja uh, eh, koncentracije, um, do zmanjšanja socialnih kompetenc in do tega, da se otroci redijo in do tega, da se otroci ne učijo pisanja, kar lahko naredijo le v mladih letih. In pri tem sploh še ne govorimo o vsebinskih nevarnostih spleta. Uh, Eh, nadlegovanje, nasilje, lažne informacije in tako naprej. Evropska unija ne sme pospeševati in podpirati uporabe e, spleta strani otrok, kajti tudi neumne igre e, eh, jemljajo čas za pomembnejše stvari. In tudi Evropska unija ne sme biti pomočnik digitalne industrije, ki želi imeti čim prejšnji dostop do čim mlajših potrošnikov. Kako naj se zaščiti od tako kot ščitimo otroke pred alkoholom in drugimi stvarmi, je treba ščititi tudi pred tem, kar po neumla. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine Zeleni, gospod Kolaja. Hvala, gospa predsedojoča. Varen internet za otroke je nedvomno bistvenega pomena. Otroci se morajo čutiti varne, ko brskajo po spletu. Lahko ga uporabljajo za iskanje, raziskovanje, za učenje. Ampak ko sem sam brskal po internetu na dan varnega interneta, sem zgroženo ugotovil, da so se razprave osredotočile predvsem na to, kako lahko umetno inteligenco izkoristimo za to, da odpravimo vsebine, ki se nanašajo na spolno izkoriščenje in zlorabo otrok. In to je bilo vse. Mi smo zakonodajalci, mi lahko uredimo te tehnologije. Zdi se mi, da je zaenkrat še preuranjeno, da bi govorili o umetni inteligenci kot o čudežnem zdravilu za vse težave. Vesel sem, da ste omenili izobraževanje, gospa komisarka. Sam namreč verjamem, da prihodnje pobude strani komisije v zvezi z varno uporabo interneta morajo temeljiti na digitalnih in tehničnih veščinah otrok. Ne smemo spodbujati zgolj orodi enega samega podjetja, iskati moramo interoperabilne rešitve in predvsem brezplačno programsko opremo. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine GUE, gospa Pelcije. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, 75 odstotkov otrok v Evropi danes uporablja internet. Internet je čudovito orodje za odpiranje okna v svet. Je pa istočasno tudi območje polno tvegan. Prav imate, gospa komisarka, ko pravite, da moramo zaščititi otroke, ki nosijo še posebej visoko tveganje zaradi svoje starosti. Vesela sem, da ste omenili tudi boj proti kibernetski proti kriminaliteti, proti nadlegovanju, zlasti mladih deklic. Prav imate. Ampak, gospa komisarka, v svojem sporočilu obžalujete tudi to, da državljani po internetu samo zapravljajo. Mislim, da bi morali preveriti tudi, kakšne oglaševalske vsebine so na voljo na spletu. Namreč otroci vidijo, da živimo v potrošniškem svetu, v materialističnem svetu, ravno na podlagi teh oglasov. Gospa komisarka, v sporočilu, ki ga imam v rokah, gre za vaše sporočilo, ste rekli, da boste izboljšali tudi položaj invalidnih oseb, ampak v tem sporočilu o tem ne govorite. Mislim, da ste izpustili priložnost, ki ste jo imeli na voljo. Izkoristiti bi morali to priložnost za to, da se oblikuje digitalni svet, ki bi bil vključujoč. Hvala. Hvala lepa, prosim vas, da se držite dodeljenega časa za govor. Naslednja je gospa Spiraki v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, prepričana sem, da zelo dobro veste, da polovica otrok v starosti od enajst do osemnajst let pozna lažne novice, pozna nadlegovanje in izsiljevanje, da so že bili žrtve vsega tega. Tudi sama se zauzemam za varen internet, sestajam se tudi z uh, učenci, dijaki v Grčiji, sprašujem jih, kako se zavarujajo, ko uporabljajo internet. In rezultati so osupljivi. Otrokom se sanja, zakaj gre, vendar potrebujajo pomoč. To pomoč bi morali ponuditi mi, tudi ko gre za uporabo tehnologije. Raziskave kažejo na to, da podjetja, ki delujejo na področju socialnih omrežij, ki oblikujejo igre in aplikacije, lahko odpravijo problematično gradivo na spletu, da lahko preprečijo tudi nadlegovanje in izsiljevanje otrok. Na to bi se morali bolj osredotočiti, kako to vrstne pojave preprečiti. Sočasno pa bi morali opolnomočiti tako učitelje, starše kot tudi otroke, ustrezno jih moramo informirati, da bodo znali uporabljati internet. Hvala lepa, zdaj pa kolega Benifej v imenu skupine SD. Hvala, gospa predsedujoča. Za mlade generacije je spletno okolje zelo pomemben del življenja. V spletnem okolju lahko sodelujejo v različnih sferah življenja, tudi petki za prihodnost, tako imenovani Fridays for Future, to kažejo. Vidimo pa, da tudi na internetu prihaja do diskriminacije, do zlorabe, do izsiljevanja, do kibernetskega nadlegovanja, do pornografije na spletu in drugih zlorab. Vse to pušča hude posledice, zato se moramo boriti proti tovrstnim pojavom lahko izboljšamo instrumente, ki jih imamo na voljo na tem področju. Mislim, da bi morali več storiti na področju osveščanja v smislu, kako varno uporabljati internet, izobraziti moramo posameznike, kako naj uporabljajo internet, odpravljati je treba. Neprimerne vsebine, sprejeti bi morali dodatne zavezujoče zakonodajne ukrepe, da bi se lažje borili proti nadlegovanju na spletu, mislim, da bi si morali izmenjati dobre prakse na tem področju. V Italiji smo namreč nekaj že storili v tej smeri. Tako industrija kot civilna družba morata sodelovati. Potrebujemo specifično, ciljno usmerjeno delovanje, da bomo vsi odgovorni za boj proti zlorabam. Ne smemo dopustiti, da bo to še en izziv, kjer bo tehnologija korak pred zakonodajalcem. Varen internet je tisto, čemu bi morali posvetiti pozornost. Hvala. Hvala lepa. Kolega Resler je naslednji v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V digitalni dobi je še toliko bolj pomembno, da ohranimo pravice in dostojanstvo otrok, da jih zaščitimo pred spletnimi zlorabami. Internet je nedvomno močno orodje, ponuja številne priložnosti, istočasno pa seboj prinaša tudi določena tveganja. Samo, če bomo oblikovali ustrezne varovalke, bomo zagotovili varnost otrok na spletu in jih bomo lahko zaščitili pred sovražnim govorom, zavajajočim oglaševanjem in spletnim nadlegovanjem. Takšne varovalke pa lahko oblikujemo samo v kontekstu širšega sodelovanja z vsemi deležniki, tako s tehnološkimi podjetji, kot tudi z oblikovalci politik. Kljub temu pa imajo še vedno najbolj pomembno ulogo varuha starši. Namreč otroci se obrnejo na starše, kadarkoli imajo težave s spletom. Zato bi morali zagotoviti bolj varno spletno okolje, v katerem lahko otroci varno brskajo, krepijo svoje znanje, komunikacijo in tudi povezave. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Agius Saliba v imenu skupine SD. Gospa predsedujoča, komisarka Dalli. Internet ponuja številne priložnosti, istočasno pa prinaša seboj tveganja zlasti za ranljive uporabnike. V mislih imam predvsem otroke. V svetu na spletu so otroci pogosto izpostavljeni škodljivim, nevarnim vsebinam in tudi ravnanju, otroški pornografiji, nadlegovanju, nasilju, tudi samopoškodovanju. Otroci danes živijo v povsem drugačni digitalni realnosti, ki igra pomembno vlogo v vseh vidikih življe, njihovega življenja, ko gre za igro, ko gre za razvoj, ko gre za učenje in tudi za druženje. Na voljo že imamo instrumente, s katerimi lahko otrokom pomagamo pri soočanju s tveganji v svetu, ki ne deluje na spletu. Sprašujem pa se, ali imamo na voljo ustrezna orodja, veščine, varovalke, zaščito tudi v digitalnem svetu. Naša moralna dožnost je, da zagotovimo boljši internet za svoje otroke in da otroke pripravimo tudi na ta svet, ki postaja vse bolj digitaliziran. Želimo si, da bi komisija čim hitreje ponudila učinkovite odgovore na nastajajoče digitalne grožnje in da bi zagotovila spletno varnost za naše otroke. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je kolega Kim Poropulos v imenu skupine ILS. E Hvala lepa. Včeraj je bil svetovni dan varnejšega interneta. Kot psihiater moram reči, da sem zaskrbljen. 20 odstotkov otrok v Grči so že nadlegovali po spletu, 60 odstotkov otrok je videlo vsebine, ki jih ne bi smelo, ki jih ne bi smeli videti, toliko otrok je izpostavljenih nadlegovanju, izsiljevanju, goljufijam in podobno. To pomeni, da so bili ti otroci sami, ko so brskali po spletu. Starši pustijo otroke z mobilnimi telefoni samo zato, da se jih znebijo in imajo mir pred njimi. Mislim, da bi morali bolj intenzivno sodelovati s podjetji, ki delujejo na tem področju, da bi zagotovili tudi ustrezno, varno programsko opremo za otroke. Je pa res, da morajo biti tudi starši ustrezno izobraženi in osveščeni. Potrebujemo evropsko škatlo z orodjem na tem področju. Pogovoriti bi se morali tudi o tem, koliko časa je sploh še varno in zdravo preživeti na spletu. Zaščititi se moramo tudi pred negativnimi posledicami. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili seznamo prijavljenih govornikov. Prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Šest se vas je prijavilo k besedi. Časa imamo dovolj, tako da boste vsi dobili besedo. Najprej besedo dobi gospod Negresko iz SD. Gospa predsedujoča, oblikovati moramo varen internet za svoje otroke. Potrebujemo partnerstva tudi s ponudniki storitev, z oblikovalci vsebin, s socialnimi omrežji, samo tako lahko pripravimo dobre prakse, priporočila in rešitve, s katerimi bomo zagotovili bolj varen internet in preprečili incidente. Nedavna študija, ki je bila upravljena v Romuniji, kaže, da eden od treh otrok v starosti od 9 do 16 let pozna kibernetsko nadlegovanje, da je že bilo toliko otrok žrtev le tega. Skoraj polovica nadlegovanih otrok ni storilo ničesar s tem v zvezi, ker so mislili, da bo zadeva kar tako sama izginila. Starši poleg tega pogosto objavljajo osebne podatke svojih otrok na spletu, ker menijo, da je to varno. Komisija pravi, da bi morali podpreti digitalno izobraževanje, da bi morali v delo vključiti starše, mlade, šole, tudi vsa podjetja, ki delujejo na tem področju. Da, vse lepo in prav, se strinjam. Prepričan sem, da bo internet varen prostor, če ga bomo ustrezno uporabljali. Hvala. Hvala lepa, gospa Lukaševska. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ankete v številnih državah kažejo, da tudi desetletni otroci sami brskajo po spletu, da imajo celo mlajši otroci že dostop do interneta. Tega ne bomo mogli preprečiti. Psihologi in psihiatri pravijo, da se preveč časa preživi na internetu pred zasloni, zaradi tega se ne razvijajo socialne veščine. To pa je škodljivo za razvoj mladih. Zato se mi zdi, da bi morali storiti vse v svoji moči, zato da bodo otroci varni na spletu in da se tudi vsebina prilagodi njihovi starosti. Zagotovo je za mlade marsikaj zanimivega na internetu, vendar obstaja tudi problematika pornografije, sovražnega govora, spletnega nadlegovanja, pedofilije in tako naprej. Vse to obstaja, zato si resnično želim, da bi bile pobude, kot ste jih omenili, uspešne, da bi imeli bolj varen internet. Pomembno je, da imamo tudi dan varnega interneta. Istočasno se mi zdi smiselno tudi to, da se organizira več kampanj osveščanja, naši otroci morajo ostati varni tudi v spletu. Držim pesti, da bo Evropska komisija storila vse v svoji moči za to, da bo svet tudi na spletu za naše otroke boljši. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino SD, kolega Hajser. U nás na Slovensku sa hovorí Gospa predsedujoča, na Slovaškem pravimo, da je internet tako kot ogenj slab gospodar, vendar dober služabnik. Zato ne smemo dopustiti, da bi internet prevzel naše otroke. Ne smemo nadomestiti svojih obveznosti glede otrok na tak način, da otrokom enostavno porinemo v roke pametni telefon ali tablico. Zavedati se moramo, da ko otroci brskajo po spletu, lahko mimo grede zaidejo tudi v roke pedofilov in podjetij, ki ponujajo neprimerne oglase. Ogromno podjetij ponuja preko spleta tudi oglase z spolno vsebino. Zato moramo vsi skupaj, starši, šole, pripraviti program z, v zvezi z tem, kako naj se ravna na spletu. Potrebujemo izobraževanje in usposabljanje na tem področju in starši in šole morajo pri tem sodelovati. Vážená pani komisarko, kolegyne a kolegové, o bezpečný in... Hvala lepa, gospod pa predsedujoča gospa komisarka, varen internet za otroke, to je tisto, za kar bi se morali boriti na evropski nacionalni ravni. Verjetno mi ni treba in tudi ne bom opisovati vseh nevarnih praks, ki obstajajo na spletu. Nadlegovanje, zlorabe, takšne in drugačne. Strinjam se z vami, komisarka, da je izvajanje spremenjene direktive o audiovizualnih storitvah tisto, s čimer bomo lahko izboljšali varnost otrok na spletu mi kot poslanci moramo poskrbeti za to, da se bo ta direktiva tudi ustrezno izvajala na ravni držav članic. Najbolj učinkovito urode, ki ga imamo na voljo, je preventiva. Otroke moramo naučiti, kako naj se varno obnašajo na. Internetu. Izobraziti je treba učitelje, izobraziti je treba tudi starše, ki bodo otrokom pomagali, da pravilno ravnajo na spletu. Komisarka, naj vas opozorim, na to, da obstajajo številni zanimivi programi na ravni univerz, tudi na Češkem, naprimer, je univerza Palacki.